<laughs> ben ritrovati alla ripresa dei nostri lavori. Nadaljujemo z našim delom. Vidim, da je bil dopoldanski sej seje tako utrudljiv, da so številni poslanci podlegli, ampak eh, tisti, ki so odgovorni za posamezne teme, ki jih bomo obravnavali, so prisotni. Na začetku bom predsedovala jaz, potem pa bo prišla predsednica Sartori prva točka, s katero se bomo ukvarjali naslednje pol ure, se nanaša na čezevropske komunikacijske mreže. Mislim, da lahko kar takoj začnemo z to eh, temo. Dajem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 Hvala. Kot ste rekli, upravičeno sem pripravljalec mnenja pri tej eh, temi vsevropska telemokacijska omrežja in pozdravljam predlog komisije, kajti pri tem gre za zelo pomembno orodje za zagotovitev širokopasovnih omrežij in dostopa do njih in eh, dostopa do podobnih storitev. Eh, to je predlog, eh, ki se dotika tudi investicij z javnega in zasebnega sektora, investicij, ki jih sicer ne bi bilo oziroma ki bi prišle kasneje, kar je zelo pomembna tema zaradi zagotavljanja konkurenčnosti. Eh, tu gre še posebej za infrastrukturo, za definicije, opredelitve pojmov, ki jih je potrebno spremeniti. Mm, zato da bi ustrezno oblikovali vsa orodja sicer teh orodij ne bi mogli ustrezno uporabljati. Gre za široko pasovna omrežja, za finančna sredstva. Glavna pozornost je usmerjena v odročne regije in ravno tam kjer zasebna podjetja sama po sebi ne bi začela delovati, ker ne vidijo možnosti dobička eh, v mestnih območjih, je tako, da se to urodje ne bo uporabljalo, eh, ker je zasebno gospodarstvo že eh, začelo eh, z investicijami tam. S predlogi komisije se vsekakor strinjamo, vendar pa sem mnenja, da lahko ustvarimo pogoje, za izboljšanje eh, te infrastrukture in da tudi transevropska omrežja postanejo resničnost. Imamo možnost, da damo na voljo tista finančna sredstva, eh, ki so v posameznih primerjih potrebna in kot sem že rekel, je to predlog, eh, ki sodi v skupek teh orodi za to, da bi dosegli naše cilje trg transevropskih omrežij mora najprej premostiti e, ovire za to, da lahko postane konkurenčno. Izoblikovanje teh omrežij mora biti široko zasnovano. E, tu se uporablja cela vrsta klauzul. Eh, ukrepi, ki tvorijo osnovo, naj bi pozitivno oblikovali ta trg in odpravili tiste pomankljivosti, ki sedaj še obstajajo. Obstaja digitalni prepad med državljani, tudi med njimi samimi. Eh, kar zadeva naprimer osebe, ki živijo v odročnih krajih eh, ali pa na podeželju in zato, da bi premustili ta prepad, med drugim potrebujemo taka sredstva, kot so tukaj predlagana. Želimo doseči temeljni cilj. Eh, želimo, da sredstva in skladi pridejo tja, kjer je to dejansko potrebno in kjer še obstaja potreba po oblikovanju evropskega trga z enakimi izhodiščnimi pogoji. Državljane je treba podpirati in pomagati s eh, sredstvi strukturnega in kohezijskega sklada. In na voljo naj bi, bili, naj bi bila tudi sredstva eh, v okviru CIP, eh, kajti digitalna agenda bi morala koristiti vsem ljudem. Storitve javnega pomena, to je drugo področje Eh, ki sodi v ta svežen, zato da bi vsi državljani imeli dostop do širokopasovnega omrežja in da bi bila ta povezava posod tudi dovolj hitra. In sicer povsod naj bi bila omogočena hitrost 10 megabajtov, treba je upoštevati popraševanje, eh, pa tudi ponudba mora biti vsem dostopna. Potem imamo koncept eh, omrežne neutralnosti, to je prav tako temeljnega pomena. Eh, vsi morajo prijeti nek minimalni nivo storitev. Znanstveni tehnološki napredek Eh, mora eh, koristiti vsem, saj v nekem minimalnem obsegu. Kar zadeva opredelitve pojmov, moramo eh, tu stvari še bolj podrobno opredeliti, kar zadeva dostop do širokopasovnega spleta. Prav tako je treba omeniti tudi satelitno tehniko, ki vedno bolj napreduje. In upoštevati tudi to, da državljani postajajo vedno mobilnejši kar prispeva k temu, eh, da je vedno večje popraševanje po širokopasovnem spletu. Upoštevati moramo interese državljanov in družbe kot celote. Eh, kar zadeva interese celotne družbe eh, za določene storitve, moramo poskrbeti za nek minimalni obseg storitev, ki bo na voljo vsem. Evropska komisija je razvila Eh, kar nekaj kriterijev in mislim, da so vsi kolegi sledili razvoju teh kriterijev. Eh, zanima me tudi, kakšno je mnenje kolegic in kolegov v zvezi s to tematiko. Eh, lansirani bodo tudi še drugi programi pri podpiranju civilne družbe ali pri vzpostavitvi podobnih sistemov. Eh, tudi sistemov, ki izboljšujejo ravnljivost računalniških sistemov. Skratka, vse to bomo diskutirali. Dodana vrednost izhaja iz eh, eh, transevropskih, torej čezmejnih spletnih projektov. V prvi fazi takih projektov vedno potrebujemo javno zagonsko financiranje in ugotoviti je treba, kako oblikovati podporne mehanizme za to vrstne projekte strani komisije bi me zanimalo še nekaj pojasnil, kako eh, komisija vidi eh, te infrastrukturne storitve, eh, katere storitve se vam zdijo temeljne, to je sicer v predlogu omenjeno, vendar pa bi me to zanimalo nekoliko širše. Mnenja sem tudi, da da eh, nadzori ne bi smeli biti preobsežni, eh, kaj ti nadzori so včasih preobsežni, eh, naprimer sporazum akta, tu so vsebovane kontrolne kompetence in komisija ima tudi na drugih mestih dovolj kontrolnih poblastil. Ne vem, če je to vedno potrebno na tem mestu, ampak zlasti pri kontrolnih sistemih moramo letiš natančneje izoblikovati, ugotoviti, kakšne kontrolne pristojnosti ima komisija. Prav tako mora biti zagotovljena določena mera fleksibilnosti pri uvajanju sprememb, poskrbeti pa moramo tudi za to, eh, da privatne eh, investicije eh, ne bodo preprečevane, zato ker bodo zelo pomembno sredstvo za investiranje v prihodnje. Eh, nekaj stvari mi še ni popolnoma jasnih. Pri tem poročilu imamo dovolj časa, da delamo na njem in zato sem prepričan, da bomo dosegli dobre rezultate. Veselim se že sodelovanja s kolegicami in kolegi v tej hiši in s komisijo in poskušali bomo v čim večji meri upoštevati mnenja, pripombe v. Uh, našem mnenju. Zato me zanima, seveda, kaj želijo na to temo povedati še kolegice, kolegi, zato da bi izboljšali ta dokument in izhajam iz tega, eh, da nam bo tudi družba eh, zelo prisluhnila, kajti to je instrument, ki mnogim lahko koristi, zato sem pripravljen vključiti vse zamisli, eh, ki bodo še naprej služile razvoju tega cilja. 20. junija Eh, bo odbor ponovno obravnaval to vprašanje in v čast in zadovoljstvo mi je, da delam na tej temi. Eh, zahvaljujem se tudi vsem, ki so me že do sedaj podpirali pri mojem delu in kot že rečeno, me zanimajo eh, vaša mnenja in predlogi. Hvala. E- hvala lepa, hvala lepa za doporočilo. Malo bomo slišali tudi odgovore komisije, zastavili ste ji številna vprašanja, vendar pa najprej dobijo besedo prisotni poslanci. Eh, kolegica Trautmann. Eh, eh, hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice, kolegi. Najprej se zahvaljujem poročevalcu Eh, Tošenovskemu. Dejansko je dobro sodeloval z nami, upošteval naše predloge in zelo cenim njegovo gesto. Zahvaljujem se mu za uvodne besede. Mislim, da je zelo dobro orisal razpravo. Želim pa še dodati, eh, da naša skupina eh, SD podpira proračun, ki zagovarja tudi naše ambicije. E, digitalna agenda je tu vodilna pobuda in temeljnega pomena je, da finančna sredstva, ki so na voljo na evropski ravni, e, da so čim bolje kalibrirana, da se čim bolj usmerjeno uporabljajo. E, danes gre samo za prvo razpravo. Lahko povem, da nisem stoodstotno seznanjen z vsemi podrobnostmi, vendar pa mislim, da je naš cilj skupen in sicer je to premostitev digitalnega prepada. Nekaj elementov želim še prav posebej povdariti, no in tu si želim morda malo bolj okrepljene razprave. Mnenja sem, eh, da eh, je treba ehm, izkoristiti finančna sredstva, eh, treba je sprejeti odločitve glede razdeljenega ključa. Po eni strani eh, imamo eh, digitalne storitve in sedaj je treba videti, kako po katerem ključu ta sredstva razdeliti. Hkrati pa je treba sprejeti tudi politične odločitve in sicer, ki lahko sredstva razdeli javni sektor na nekatere nekaterih področjih je to prav gotovo možno, e, na ta način bi lahko primili javni sektor. Včasih je pa tudi tako, da obstaja javno-zasebno partnerstvo, e, zato da se tudi e, zasebnemu sektorju omogoči zagonsko financiranje. Strukturni in kohezijski skladi so tukaj pomembni, tudi tu sedaj potekajo korenite reforme. In po vsem tem, kar sem slišala, sem mnenja, da moramo zelo hitro sprejeti odločitev, kaj se naj financira preko kohezijskega sklada in kaj ne. To je usmerjeno tudi v eh, razpravo, ki zadeva večletni finančni okvir. To je zelo vroče železo, zlasti v tistih regijah, ki so še nekoliko v zaostanku in ki potrebujejo našo podporo. Postavlja se tudi vprašanje po komplementarnosti z drugimi omrežji z eh, energetsko mrežo, z prometno mrežo, te eni različne vrste. Eh, to je treba eh, preverjati. Preverjati je treba, kje obstajajo možni učinki sinergije. Zlasti pri velikih infrastrukturnih in inženjerskih projektih so stvari take, da je to povezano tudi z velikimi gradbenimi projekti, to gre z roko v roki, možno je doseči učinke sinergije. Eh, projekti morajo biti seveda tudi med seboj usklajeni, eh, morajo biti tudi ustrezno podprti, argumentirani, vsi okvirni pogoji morajo biti upoštevani, naprimer v zvezi z elektronskimi komunikacijami, z elektronskim poslovnim prometom. Eh, in imam tudi nekaj vprašanj za komisijo, že poročevalec se je obrnil na njo. Eh, in sicer um, imamo tu naprimer uh, eh, razvoj eh, optičnih vlaken, kako se to vklaplja v celovito pobudo, kako se naša pobuda navezuje, navezuje na to in kako lahko igramo funkcijo koordinatorja in katalizatorja. Potem eh, poslovni načrti upravljavcev, to bo verjetno različno od projekta do projekta, kako bo zagotovljeno eh, Eh, da to ne bo prispevalo k temu, eh, da bi neke regije zaostajale, eh, da bi prišlo do izkrivljanja konkurenčnosti, kako se bomo osredotočili že od samega začetka na projekte, ki so vitalni, sposobni preživetja, kako bomo od začetka ustvarjali zasebno udeležbo, kako bomo vključevali zapostavljene regije. Investitorji um, in inves, naj ne bi investirali samo um, v tiste uh, projekte, ki uh, dajajo visoke uh, dividende za vedno bolj uh, zahtevne uh, delničarje. Skratka, kako pridobiti zasebne investitorje, tudi če dobički ne bodo tako uh, visoki. Um, Mislim, da ta mehanizem lahko igra zelo pomembno vlogo, z financiranjem ima lahko funkcijo vzvoda, vendar pa moramo o tem natančneje razpravljati. Eh, potrebujemo ustrezen pristop, dolgoročno eh, investicijsko strategijo za 9 milijard gre eh, z vzvodi bi lahko generirali še več eh, sredstev, eh, tako da bi eh, Evropsko unijo oskrbeli z širokopasovnimi omrežji. Določeni projekti brez financiranja sploh nikoli ne bi doživeli eh, oziroma zagledali eh, luči sveta. V Franciji imamo klasičnega upravljavca, eh, ki seveda tudi želi dosegati čim večje dividende investira pa eh, tudi, če dobički niso tako veliki. Eh, to je zelo dober primer, ampak ali je to eh, posod tako na evropski ravni, o tem malce dvomim. Evropski parlament je vedno poskušal upoštevati tudi temo radijskih frekvenc. Eh, to je pomembno. Enako kot tudi civilna varnost, ki je tudi povezana z internetnimi vprašanji. Skratka, gre za celo vrsto vprašanj, ki so tukaj pomembna. Zato zaupam strokovnemu znanju kolegic in kolegov in prispevku komisije. Še enkrat hvala poročevalcu in komisiji za odgovore. Kolega Trautmann. E- hvala lepa, kolegica Trautmann. Komisija, seznam vprašanj je vedno daljši. Pričakujemo torej zelo natančne odgovore. Gospod Hökmark. Uh, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala gospodu Tošenovsku za dobro predstavitev in za priprave, ki so pripravile dober, dober temelj za vse nas. pomembno si je ogledati celotno ozadje. Nedavno smo sprejeli eh, novo politiko radijskega spektra in eh, takrat smo postali vodilni, ko je šlo za spektr, ki je na razpolago za, za prenos podatkov za mobilnimi telefoni. In tudi, ko je šlo za hitrost, je, smo dosegli več, kot je zahtevala komisija. Del ozadja je tudi to, da gre tukaj za neko področje v naši družbi, ki se zelo hitro razvija. Eh, hitro se dogajajo investicije, prav tako pa eh, se zelo hitro razvija tudi tehnologija. Predpostavljam, da bomo z mobilnim prenosom podatkov dosegli Eh, hitrosti 30 megabajtov in pa 100 megabajtov. Eh, te hitrosti, eh, to količino podatkov bomo lahko prenašali zdaj pred letom 2020. Zato moramo biti pozorni pri zastavljanju določenih ciljev. Ti bi nas lahko v prihodnosti ovirali. Govorimo o letu 2020, tako da je to jutri, ampak še vedno nas do takrat čaka 8 let. Če si ogledamo situacijo izpred 8 let, leto 2004, je bila situacija, ko gre za tehnologijo, popolnoma drugačna in nismo mogli predvideti razvoja določenih tehnologij, ki jih danes jemljemo za same po sebi umevne. Eh, naj omenim samo um, aplikacije za pametne telefone ali celoten promet z eh, podatki preko mobilnih telefonov, ki je danes prav tako nekaj samo umevnega. To je potrebno poštevati, kajti bojim se, da bi za leto 2020 eh, zastavili neke cilje, ki so lahko morda dobri za naslednje leto, za 2013. Ampak eh, od leta 2013 in pa 2000, do 2020 se bo zgodilo veliko. Pripričan sem, da bo realnost povozila cilje, ki jih je zastavila komisija. Vsi imamo to izkušnjo, da se realnost tukaj giblje hitreje kot pa zakonodaja. Prosim poročevalca, da naj razmisli o tem in da naj poskrbi za to, da bodo cilji in pa politike za dosego ciljev, um, da ne bodo te premalo ambiciozne. Mislim, da moramo biti tukaj najbolj ambiciozni. Želim si tudi, da bi komisija pojasnila cilje glede zmogljivosti za leto 2020. Eh, ali resnično mislijo, da bo do to globalni vodilni standardi v letu 2020? No, to pravim zato, ker je v vodilnih gospodarskih po svetu danes povprečen recimo 100 megabajtov. Zato moramo biti mi pogumni in biti moramo ambiciozni in uh, zastaviti si moramo kar najbolj ambiciozne cilje. Sicer lahko načrtujemo samo to, da bomo postali številka štiri ali pet. Jaz pa mislim, da mi moramo postati vodilni akter na tem področju. Potem drugič. Mislim, da je potrebno zagotoviti možnost uporabe eh, kohezijskih skladov in pa drugih načinov eh, vira financiranja in te je potrebno pametno investirati. V prihodnosti bomo eh, govorili tudi o investicijah, ki bi jih lahko sicer dobili, če ne bi uporabili teh skladov. Eh, komercialne investicije se hitro razvijajo in to povsod po Evropi, ne pa v vseh delih Evrope. Podpirati moramo razvoj višjih zmogljivosti. Think, um, we need to secure Ni dovolj, da se zanašamo samo na komercialne naložbe. Investicije, ki jih je zagotovimo z... Potrebno je zagotoviti potrebne investicije. Vemo, eh, kaj se bo zgodilo v velikih mestih, eh, postavitev širokopasovnega interneta se je zgodila zelo hitro. ponavadi govorimo o tem, da je razvoj hitrejši v večjih mestih eh, in zato pač eh, govorimo o tem pojmu eh, digitalne, digitalnega prepada. Stvari se hitreje razvijajo v glavnih mestih naših držav in to ni problem. Problem je ta, da ostali deli, ostale regije zaostajajo. In tukaj moram spet uh, uporabiti to besedo, kaj bi se zgodilo sicer. No, to me privede do tretje točke in uh, s tem bom tudi podal zaključek. In sicer. Samo ko gre za izjemne primere, ko se sicer nič ne bi zgodilo, tam moramo biti še bolj uh, ambiciozni ne samo v velikih mestih in eh, gosto poseljenih območjih. V glavnem mora biti to usmerjeno v tiste dele Evropske unije, ki zaostajajo, ki imajo manj eh, sredstev, regije, ki so revnejše ali regije, ki niso toliko del gospodarske rasti, kot bi si želeli. ta sredstva ne bi smeli uporabiti samo za najbolj gosto pose, poseljena območja Evrope, kjer eh, tako ali tako imamo veliko komercialnih naložb. In v zvezi s tem sprašujem komisijo, kako lahko to pojasnimo v zvezi z kriteriji, o katerih razpravljamo. Potrebno je zastaviti prednostne naloge. Če bomo te proračunske vire, te investicijske možnosti uporabili za čisto vse, eh, potem ne bomo mogli biti, eh, ne bomo mogli doseči naših ambicioznih ciljev. No, tukaj se bom ustavil. Hvala. Rendo troppo, troppo rapidamente. Ehm... Se upravičujem, ampak eh, čas hitro teče. Nihče več ni prosil za besedo kaj pa drugi poročevalci v senci. Kolega Krojcman, želite besedo? Kolegica Anders Dotter? Prosim pa vas, da ste kratki. Kaj ti tisti, ki so govorili pred vami, se niso držali časa? Hvala, gospa predsedojoča. Časopis Handelsblad je včeraj. Eh, poročal o hitrih omrežjih, ki so eh, povezane z novimi upanji, o investicijah LDE. Firme upajo, da bodo za sebe pridobile več kupcev. To je tisto, kar je omenil tudi predhodni govornik. Tam, eh, kjer eh, je poslovni model dober, se množično investira, tako da tam sploh eh, ni treba dajati nikakršnih pobud strani Evrope. Tam podjetja vidijo velike možnosti in zasebni investitorji to tudi izvedejo. Eh, tam, kjer lahko nastopajo problemi, so področja, ki niso tako privlačna eh, za telekomunikacijska podjetja, to je deloma podeželje in zato moramo tja usmeriti našo pozornost. Različne študije medtem že dokazujejo dodano vrednost spleta in sodobne telekomunikacijske tehnologije. Zato lahko samo pozdravljamo dejstvo, eh, da dajemo impulze na evropski ravni z Connecting Europe Facility. Vendar pa se v tem poročilu eh, neposredno ne ukvarjamo z Connecting Europe Facility, ampak eh, samo v navednicah smernicami za transevropske telekomunikacijske mreže. Eh, tu eh, usmerjamo cilje na področje, ki bi komaj da lahko bilo pomembnejše za ekonomski razvoj Evrope. Eh, digitalni skupni trg trg eh, je pravzaprav nekaj, kar nas lahko skrbi. V drugih regijah sveta je spletno poslovanje že veliko bolj razširjeno, čezmejno trgovanje v Evropi pa še vedno malce zaostaja. Po eni strani je to povezano tudi z jezikovnimi ovirami uporabnikov. Tu predvideva komisija eh, ukrepe glede večje jezičnega dostopa dostopa do spletnih eh, storitev, kar bi zlasti lahko koristilo srednjim in malim podjetjem. Za nje so jezikovne barijere odločilni dejavnik, če želijo vstopiti v trg, kjer se govori drug jezik. Prav tako je treba povečati tudi zaupanje uporabnikov v varn splet. Eh, tu so potrebni ukrepi za operi legalne aktivnosti eh, in nadalje pozdravljam tudi prioritete in cilje v inteligentne energetske mreže in investicije v varnost omrežji. Zlasti ukrepi pri eh, čezmejnih eh, uradnih eh, storitvah za gospodarstvo in državljane pomenijo veliko dodano vrednost in to bo še naprej prispevalo k krepitvi skupnega trga. In sedaj še nekaj eh, besed o eh, najpomembnejšem eh, bloku poleg eh, širokopasovnih omrežij. Širokopasovne mreže morajo imeti prednost, brez tega skoraj da ni mogoče več opraviti nobene storitve. Izgradnja omrežij mora biti zato pospešena, zlasti na podeželju eh, se eh, lahko aktivnosti zelo zmanjšajo, če eh, te infrastrukture ni na voljo. Eh, naprimer, v eh, deželi Raljant-Pfalc imamo še vedno področja, kjer ni na voljo široko pasovnih eh, omrežjih. Eh, in Connecting Europe Facility, eh, tu skupaj z strukturnimi eh, in kohezijskimi skladi da pomemben prispevek. Pomembno pa je poleg dobrih namerov tudi to, da se natančno razišče, ali so investicije smiselne ali pa naprimer zaradi manjšanja števila prebivalstva potreba ne obstaja več v taki meri. Poleg tega je treba vedno postaviti vprašanje po alternativnih tehnologijah. Ni nujno, da imamo vedno fiksne eh, priključke, eh, kajti eh, tehnologija se nadalje razvija eh, in v prihodnje bi lahko bila na voljo bolj atraktivna rešitev za mnoga področja. Eh, predlog. Eh, govori o 30 in 100 megabitih, eh, skratka je tehnološko neutralen, Eh, aktualno je to mogoče doseči samo uh, eh, za fiksnimi priključki, to bi se v prihodnje lahko spremenilo in zato bi bilo po mojem mnenju zgrešeno, če bi se omejili samo na optična vlakna. Uh, eh, široko pasovni cili so sprejeti v digitalni agendi in tega tudi nišče ne želi spreminjati. Treba pa se je uh, vprašati, ali nekje na podeželju. Um, ne bi bila boljša 20 eh, megabitna eh, mreža kot pa 30 eh, megabitov, kar je dražje. In prepričan sem, da so pred nami zelo zanimive razprave. Veselim se že sodelovanja za poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala lepa. Grazie. La signora Anders Dotter vuole. Hvala lepa, gospa Anders Dotter, želite besedo? tacka mina kollegor för deras presentationer. Hvala. Eh, hvala eh, kolegu za predstavitev. Eh, sprašujem se oziroma želim vprašati komisijo. Ali je komisija razmišljala o tem, kako bolje spodbujati sreden mala podjetja v teh infrastrukturnih projektih, zlasti na podeželju? namreč mm, take velike e, investicije morda niso to, kar bi dejansko e, pospešilo zadeve. E, izkušnje z mobilnimi omrežji na podeželju niso bile samo pozitivne v določenih delih Unije. Mislim, da je pomembno, da omogočimo dostopnost tudi do drugih eh, storitev na podeželju in eh, na področju, ki so manj naseljena. Hvala. E poi la parola alla Commissione. Hvala lepa, gospod Balčitis, potem pa komisija. Iš tikrųjų pateiktas gana. E, eh. Hvala, gospod predsedojoča. E, to je zelo zanimiv, zelo pomemben dokument, e, ki je odločilnega pomena za konkurenčnost Evropske unije. E, iz tega, kar so povedali kolegi, tudi gospa Tereza Madurel, lahko razberemo zelo veliko pomembnih vprašanj, pa tudi zaskrbljenost, ki jo je čutiti pri drugih kolegicah in kolegih. V prihodnje naj bi imeli jasnejšo sliko glede tehnologije, eh, ki nam bodo pomagale pri usničevanju naših ciljev. Ko smo pristopili k Evropski uniji leta 2004, so države izgrevale širokopasovne komunikacije in prav tako eh, smo dobili pogodbe za daljše obdobje 4 do 7 let in obveznosti v teh pogodbah eh, včasih ne ustrezajo popolnoma realnosti. Eh, zato bi se strinjal za večjo vlogo in pristojnostni komisije pri določevanju političnih načel na tem področju. In prav tako želimo imeti tudi možnost, da se vključimo v razpravo eh, glede novih eh, tehnologij, ki se lahko uporabljajo eh, za prenos podatkov oziroma za še boljši prenos podatkov v vseh regijah in tudi dostop do informacij. Seveda, hvala. Sedaj pa ima besedo predstavnica komisije. Za odgovor, ki upam, eh, da bo natančen, hkrati pa tudi kratek. Prosim, če se lahko omejite na tri minute. Uh, thank you very much. Um, Hvala lepa. Najprej bi se želela zahvaliti za prijazne besede, ki so bile namenjene temu predlogu, To je zelo pomembno za mojega komisarja. Mislim, da to je tudi v skladu z cilji, ki so zapisani v strategiji za Evropo 2020. Eh, seveda smo na razpolago poročevalcu in pa poročevalcem v senci ter eh, vsem drugim poslancem, ki jih zanima ta dosje. Ampak eh, naj se odzovem na vprašanja, ki so bila zastavljena. najprej. Popolnoma se strinjamo s tem, da je predlog namenjen, na, namenjen temu, da se znižajo digitalni stroški in pa digitalni razkorak. To je cilj digitalne agende kot takšne. In to namravamo doseči ne samo skozi sklad Connecting Europe, ampak čez celo vrsto ukrepov, političnih, eh, proračunskih. Te ukrepe trenutno pripravljamo in jih bomo začeli izvajati v prihodnosti. Mislim, da je pomembno doseči komplementarnost z strukturnimi skladi, če seveda svet in pa parlament za to zastavita ustrezna pravila pregled smo tudi eh, ponovno pregledali ravno zaradi teh zahtev. Vse skupaj je povezano tudi z voljo posameznih držav članic in pa parlamenta, da se ponovno pregleda in pa postavi pod vprašanje eh, pogodbe o investicijah v širokopasovni internet eh, v trenutnih strukturnih skladih. Trenutni predlog dovoljuje določene sinergije, drugih spet ne omogoča. Um, ampak treba je, potrebno, treba je upoštevati, da so naša sredstva pač omejena oziroma sredstva javnega sektorja za investicije v ta sektor so omejene. Zavedamo se, da ni enostavno predvideti obnašanja zasebnih naložbenikov in pa telekomunikacijskih podjetij, ko se odločajo o svojih naležbah, naložbah oprostite, zlasti, ko gre za širokopasovni internet. Eh, tukaj se osredotočamo na eh, podporo pobudam, ki se pojavljajo. Mm, se pravi, predlog dopušča nek manevrski prostor, tudi ko gre za posamezne države članice, kako naprimer eh, v zvezi s Francijo, potem tudi manevrski prostor za posamezne regionalne ali občinske pobude. Mm, to se dogaja v drugih državah članicah. Eh, vedno, ko je omogočena vključenost zasebnega sektorja, želimo to možnost eh, poenostaviti oziroma jo omogočiti. Ehm, to bo potekalo tudi v okviru sklada Connecting Europe. Naše, naše posredovanje bo omejeno na finančne inštrumente v glavnem, zato bo izbira projektov odvisna od tega, kaj bodo odločila posamezna uh, zasebna podjetja ali javno-zasebna partnerstva. Mi lahko pomagamo javnemu sektorju pri tem, ko vzpostavljaš eh, projekte širokopasovnega interneta, zlasti ko gre za podeželje. Prav tako želimo zagotoviti izmenjavo najboljših praks, ki že poteka v nekaterih regijah Evropske unije. Eh, želimo si, da bi te dobre rešitve ponovili tudi druge po Evropi. Zavedamo se, da je to področje, ki se zelo hitro razvija in zato smo to upoštevali v skladu Connecting Europe. Um, vemo, da tukaj obstaja potreba po prožnosti, vemo, da obstaja potreba po nadzoru, tudi politično odločanje mora biti del uh, procesa, ampak eh, nek, eh, nek eh, trden predlog z jasno določenimi cilji, oštevilčenimi cilji bi lahko povzročili neočinkovitost našega predloga. Vem, da so naše ambicije lahko visoke, ampak moramo poskrbeti za primerno ravnovesje med stopnjo ambicij in pa stopnjo vredostojnosti. Odzivati se moramo na trenutne povratne informacije iz trga. Zato mislim, da so Eh, predlagani cilji komisarke Krus eh, po mnenju nekaterih že presegajo ambicije trga? Ureditev, ki jo predlagamo, eh, skuša zagotoviti, da ne bo izključeno zasebno investiranje, pogoj za projekte je ta, da če želi izključiti nekdo uporabiti sredstva iz javnega sektorja, mora nekje obstajati neka pomankljivost na trgu in naša eh, partnerska institucija, eh, Evropska investicijska banka, ne sme upravljati zasebnih investicij. No, moj kolega pa bo odgovoril na vprašanja, ki so povezana z storitvami. Eh, per cortesia, eh, semplicemente se è un... Samo trenutek. Eno minuto še imate na voljo, kajti naš čas je omejen. Prosim vas, torej, da niste daljši od minute. Ja, potem bom odgovoril samo na najbolj konkretno vprašanje, ki jih je zastavil gospod Ošenevski. Glede tega, kako so bile izbrana področja, kako so bile izbrane storitve, tukaj smo imeli tri kriterije eh, in sicer mora predstavljati to področje digitalno osko grlo možnost, z možnostjo manevrskega prostora, potem mora obstajati določena stopnja zrelosti tega področja. Trenutno je številna, so številne izmed teh storitev na stopni pilotnih projektov, zato morajo doseči določeno stopnjo eh, zrelosti Um, in pa tudi obstajajo določeni kriteriji glede dodeljevanja. Tako smo izbrali um, projekte, ki so v aneksu našega predloga. Ampak to je odprt seznam, naj podarim še to. Uh, lahko bi skupaj za zakonodajalci kaj dodali ali črtali kakšen projekt iz tega seznama. Naj še zaključim v svoji materinščini. Kdor, ja, ko gre za manj poseljena območja, mislim, da bo to ta predlog pomagal. E, Hvala lepa. Dobro bi bilo, če bi lahko predstavniki komisije pisno odgovorili na konkretna vprašanja, eh, ki so bila eh, zastavljena. Torej, eh, tudi vaju prosim, da pošljete pisne odgovore, če je to le mogoče. Kolega Tušenovskega, prosim, če se lahko odreče zaključku te razprave, eh, kaj ti predvsej že zaostajamo za našim dnevnim redom. Ne, kolega Tušenovski ne želi več besede, mislim, da lahko s tem zaključimo. Eh, čas, jenom velmi stručne. Eh, mm, gospa predsedojoča, ne želim vam še po nepotrebnem oteževati življenja kot predsedojoče. Samo to sem želel reči, da se strinjam za gospo Trautman. Prav gotovo bomo upoštevali eh, finančno in ekonomsko dimenzijo teh ukrepov. Upoštevati moramo tudi zadnji prispevek, sem matematik, informatik in eh, na fakulteti sem se tudi naučil da imamo včasih določene vizije, ki jih imamo pred očmi, eh, vendar pa jih dejanski razvoj lahko spremeni. In uh, upam, uh, da bo sodelovanje dobro. Hvala lepa vsem. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za tretji program Zdravje za rast. Eh, poročevalka je gospod Bedije Košet. Prosim jo, eh, da je kar se da kratka. Lepo je. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Na mojem dnevnem redu je zapisano, da naj bi obravnavali spletno razširjene avtovizualnih del v EU ali naj bi obravnavali sedaj zdravje za rast. E, sedaj imam novo različico. E, ja, imam dve poročili, torej. E, torej, audiovizualna dela ali zdravje. No, dobro. Veste, da je to mnenje šlo tu, bilo obravnavano tudi v odboru za kulture. E, gospod Encijo je e, sicer e, zadevo tudi obravnaval, vendar je zapustil naš odbor, tako da sem prevzela to mnenje in pravzaprav sem samo naprej razvijala predlogo gospoda Encije. Glavna ideja v poročilu je zlasti fragmentiranost, eh, razdrobljenost spletnega trga, eh, tu imamo tehnološke uvire, zapletenost postopkov licenciranja eh, in to je potrebno na evropski ravni uskladiti, da bi dobili enoten digitalni trg. Ehm, prav tako je treba spletne eh, prodajne platforme bolje zavarovati, prav tako je treba upoštevati avtorske eh, pravice, da se ne kršijo v prevelikem obsegu in te prodajne platforme in tehnološka podjetja, ehm, spletni ponudniki storitev civilno družbo je prav tako treba upoštevati. Imetniki pravic eh, morajo dobiti ustrezna plačila, ne, bi, ne da bi to bila uvira za umetniško ustvarjanje. Eh, Hkrati pa bi moralo imeti prebivalstvo tudi ustrezen dostop do teh del. Potrebujemo evropske študije, ki bi natančneje opisale te probleme eh, in kar bi nudilo tudi ustrezne rešitve. V tem smislu smo prepričani, eh, da je eh, potrebno ehm, uskladiti tudi avtorsko zaščito na tem mestu. Morda bi se s tem lahko izognili tudi podvajanju. In da bi eh, sredstva, ki so na voljo, tudi učinkovito izrabljali. In Eh, tu je tudi program eh, Kreativna Evropa, ki eh, ima za cilj tudi učinkovito distribucijo publika v Evropi in v tretjih državah naj bi imela večji dostop do teh del. To sodi tudi v področje socialne kohezije. To so temeljne ideje tega poročila in seveda bom vesela vsakršne pobude oziroma nadaljnih prispevkov. Hvala lepa gospe Dejkoše, ki je povedala veliko stvari v zelo kratkem času. Sedaj pa začenjamo z razpravo, gospa Anders Dotter. Hej, um, jaz skulle velja takka uh, Marija Badej Kočet for hennes framförande. Uh, eh, zahvaljujem se Mariji Badej Koče za uh, predstavitev uh, tega poročila. To je seveda zelo pomembno, da poskrbimo za to, da je čim več stvari dostopnih na spletu in da je e, možna tudi distribucija e, do porabnikov spleta. Nekoliko me žalosti dejstvo, da poročilo, kot je pripravljeno sedaj, poziva k temu, eh, da bi se spodbujalo sodelovanje med privatnimi deležniki da bi preprečevali kršitev avtorskih pravic. To smo delali že prej eh, in eh, to je bila tudi grožnja spletne neutralnosti, eh, grožnja ehm, svobodnemu pretoku informacij na spletu in to ima lahko negativne posledice na podjetništvo in na nadaljni razvoj digitalnega skupnega trga. Zanima me, kako si je poročevalka to zamislila. Eh, ko je sestavila ta del besedila. Hvala. Želi še kdo besedo? Ne. Potem ima besedo predstavnik. Pre, ima besedo predstavnik komisije, gospod Andro, izvolite. Euh, merci, madame la présidente. Euh, donc, le livre vert fait suite. Euh, hvala, gospa predsedojoča v zeleni knjigi, torej to je zelena knjiga iz maja 2011, smo zbrali vse prispevke, jih objavili, so dostopni. to je približno 220 vprašanj, na katera smo odgovorili, ki se vrtijo okrog te teme. Gre za mnoge pravice, za imetnike pravic, za um, avtorske pravice. In maja tega leta eh, naj bi eh, sledilo široko zasnovano javno posvetovanje. Eh, verjetno bo to mm, jeseni oziroma oktobra. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ki je postavila predhodna govornica in to je bilo vprašanje, ki je bilo usmerjeno, ne vem, ali v zeleno knjigo ali pa poročilo. Del, del forslag, som... Eh, sklicevala sem se na osnute, ki ga je predložila poročevalka tukaj v odboru. Vous avez terminé? Oui. Ste zaključili? Ja. Besedo ima spet poročevelka, ki si lahko vzame nekaj minut. Hvala lepa za vaše komentarje, kar zadeva vprašanje, ki je bilo zastavljeno komisiji, bi rada bi sama povedala svoje mnenje. Več kot očitno je, da potrebujemo odgovor na vprašanje, kako ohraniti ravnotežje. In sicer med avtorskimi pravicami in pa eh, pravicom dostopa do vseh informacij, ki so na voljo na spletu. To je seveda zelo zapleteno vprašanje. Po vsem tem, kar smo že storili, je zelo pomembno, da imamo razpravo na to temo. Zelo dobro eh, je bilo to, kar je povedala komisija, namreč, da bodo organizirali posvet na to temo, kajti potrebujemo posvet med vsemi deležniki, med potrošniki, med ustvarjalci, med vsemi tistimi, ki so udeleženi v ta eh, postopek. Vsi moramo sodelovati pri iskanju rešitve, če želimo poskrbeti za uravnotežen odgovor. Če želimo vzpostaviti ravnotežje, med avtorskimi pravicami, ki jih je potrebno zaščititi, hkrati pa med eh, pravico dostopa do informacij na spletu. Dobro, ta razprava je zaključena in rok za vložitev predlogov sprememb je 7. marec. 24. aprila pa bomo glasovali v odboru ITRE. Sedaj pa spet dobi besedo gospa Marija Badija Koši in sicer gre za tretji program Zdravje za rast. pet minut dajem na voljo poročevalki. Se upravičujem, eh, da sem vas prej priganjala, Marija. No, no, mislim, da ne bom potrebovala celih pet minut, čisto kratka bom ta program Zdravje za rast je predstavljen v času velikih izzivov povezanih z globalizacijo in pa z državno gospodarsko situacijo, ki ima velik vpliv na Evropsko unijo. Krati pa je to povezano tudi z staranjem prebivalstva v Evropski uniji. V okviru strategije 2020 je komisija predstavila ta program Zdravje za rast, da bi vzpodbujala ukrepe na področju zdravja za obdobje leta 2004 do 2020 in da bi vzpodbujala čezmejne storitve na področju zdravstva. Evropska komisija z tem programom daje možnost za delovanje eh, tudi na drugih področjih, eh, ne le na področju zdravja. Tukaj gre za več eh, horizontalnih predlogov gre za vzpodbujanje eh, zdravstvenih raziskav, gre za eh, financiranje teh raziskav na ravni Evropske unije. To pa bo posledično vzpodbujalo gospodarsko rast in poskrbelo za trajnostni razvoj. Poleg tega je v tem programu zapisano tudi, da je potrebno izkoreniniti neenakosti na področju zdravstva eh, med različnimi državami, med različnimi skupinami prebivalstva. Soočamo se tudi z novimi boleznimi, ki v naših državah v preteklosti niso bile prisotne. Zaradi tega potrebujemo nov pristop Evropske unije na tem področju. Izboljšati moramo življenje ne le v Evropski uniji, ampak tudi v državah v razvoju. Na ta način bomo namreč spodbudili tudi razvoj gospodarstva v teh državah poleg tega pa bomo s tem razvili tudi eh, nove pristojnosti, eh, ki bodo omogočile ustvarjanje novih delovnih mest, tako imenovanih belih delovnih mest. Gre za delovna mesta v sektorju zdravstvenih in socialnih storitev. Evropska unija mora seveda zagotoviti posrebna sredstva, posrebna sredstva za izobraževanje in usposabljanje delavcev v tem sektorju, ki zaposluje okoli 20 milijonov ljudi in ima dobre možnosti za nadaljno rast, predvsem zaradi staranja prebivalstva v Evropski uniji. In še zadnja točka. Ne smemo pozabiti na to, da to ni program za vzpodbujanje raziskav, vendar pa mora izkoristiti možnosti, ki jih ponuje nove tehnologije, da bi razvili celoten potencial zdravstvenih storitev, da bi izboljšali njihovo učinkovitost in uspešnost. Pri tem je še prav posebej potrebno omeniti napredek v tehnologijah, kot je internet stvari, ki temelijo na radiofrekvenčni identifikaciji. In pred približno enim letom, letom in pol, je ta odbar predstavil poročilo na to temo. To je bilo vse, sedaj pa bi rada slišala vaše komentarje. Hvala lepa. Besedo ima poročevalka v senci Romana Jordan Cisen. Hvala lepa in hvala poročevalki <laughs> za eh, uvodne besede v to razpravo. Eh, res je, da je ta dokument potreben zaradi krize, zaradi starajoče populacije, dodala pa bi, da so tu tudi podnebne spremembe in da je zahteva, da se tudi um, Eh, jasno razmeji, kolikšen del akcij tudi v finančnem smislu bo namenjen, bo pokrival tudi področje podnebnih sprememb. Eh, dobro se mi zdi, da eh, je ta tematika predstavljena ne le kot socialna skrb in torej dobrobit ljudi, ampak tudi kot gospodarska priložnost za trajnostni razvoj. Izzivi, ki se mi zdijo tu pomembni, so seveda izzivi ustreznih človeških verov. Do leta 2020 se namreč eh, ocenjuje, da bo en milijon premalo zdravstvenih delavcev. Potem so tu izzivi na področju raziskav in razvoja, ki so povezani z seveda starajočo populacijo in novimi boleznimi posebej pomembno se mi zdi področje preventive torej ne govoriti le o zdravljenju temveč o tem kako preprečiti da bi ljudje sploh oboleli. poseben sklop je tudi trg zdravstvenih storitev iz katerega če ga bomo uspeli ustrezno razviti bomo imeli seveda eh, posebno dodano vrednost kot evropska unija predvsem moramo poskrbeti za sinergijo um, te naše integracije in ta program health for growth um, ustrezno um, ustrezno povezati tudi z ostalimi akcijami kot je kot so strukturni skladi in recimo program horizon two thousand and twenty s tem kar je poročevalka pripravila uh, kot amandmaje se uh, v glavnem strinjam poudarila je izobraževanje poudarila je skrb za najbolj ranljive in eh, poudarila je tudi eh, skrb za sinergijo med zdravstvenimi sistemi držav članic. sama bi dodala zaenkrat še štiri točke um, kot prvo se mi zdi izredno pomembna uravnotežena podpora vsem štirim ciljem, ki so navedeni v programu. Program namreč definira te štiri cilje kot prioritete in če so to prioritete, potem jim moramo nameniti seveda uravnotežena skrb. Pročevalka je to lepo dejala, ko je uh, rekla, da To ni program za, samo za raziskave in razvoj, ampak so raziskave in razvoj pomembna tema in eden od štirih ciljev. Potem druga, druga stvar, ki jo želim omeniti, je možnost uh, neposrednega financiranja določenih akcij. Um, kot je sedaj predvideno v zakonodajnem dokumentu, je namreč možno, da komisija financira določene akcije neposredno, brez razpisov, če so predvideni v eh, letnih delovnih programih. No, tu gre za velika finančna sredstva, Eh, zato menim da bi morali o tem razmisliti eh, ali sploh dovoliti dodeljevanje denarja eh, projektom brez razpisov oziroma če se to dovoli bi morali premisliti o kriterijih in jih definirati kajti doslej so nedefinirani. Eh, no potem sta pa, so pa še bolj takšne tehnične stvari in sicer eh, mislim, da mora tudi v dokumentu jasno pisati, da upošteva dosedanja stališča Evropskega parlamenta, eh, kar doslej v začetku zakonodajnega dokumenta ni definirano in tudi rada bi, da bi bila neodvisnost nevladnih organizacij bolj natančno definirana, da je jasno, da morajo le te biti tudi politično neodvisne. Hvala. Sì, se non ci sono altri interventi, la parola. Želi še kdo besedo? Ne. Potem ima besedo predstavnik komisije, gospod Žiro. Uh, uh Pozdravljeni, uh, govoril bom v imenu komisije, sem Robert Soltekan. Zahvaljujem se vam za to priložnost, da lahko spregovorim pred odborom ITREIN in da lahko prisluhnem vašem mnenju o predlogu. Smo v stiku za poročevalko, tako da smo z njo že razpravljali o nekaterih predlogih. Upam, da bomo lahko še razjasnili določene točke, naprimer e, osnutek mnenja, ki je bil predložen, e, torej v zvezi z osnutkom mnenja, ki je bil predložen. Strinjamo se, da je program potrebno eh, zastaviti v celotno, na celotno ozadje strategije komisije za leto 2020 in eh, tudi naslov eh, to dobro ponazarja. Govori o tem, da je zdravje ljudi predpogoj za gospodarsko rast. Želel bi povdariti naslednje. Ko gre za tako imenovane zapostavljene bolezni in pa bolezni povezane za revščino, eh, je to nekaj, kar presega geografski obseg eh, našega programa. Številne izmed teh bolezni se pojavljajo zunaj teritorija Evropske unije, ta program pa lahko deluje samo na teritoriju Evropske unije in pa v naših partnerskih državah. Smo pa hvaležni za to upozorilo in bomo upoštevali predloge sprememb, ki so povezani z eh, tako imenovanimi belimi delovnimi mesti. Eh, ta predlog smo imeli popolnoma v skladu z našo idejo, z idejo, ki jo razvijamo v okviru programa in eh, to bomo prav gotovo upoštevali. Potem, kar se tiče povezave z zdravstvenimi programi in pa eh, strategijo obzorje 2020 z raziskovalnimi programi. Eh, tukaj je potrebno jasno razdeliti mm, delo. Mi smo manjši program kot pa raziskovalni program. Naše ambicije so te, da ne izvajamo raziskav samih, ampak da uh, Eh, nekako povzamemo rezultate teh eh, raziskav, da te posredujemo državam članicam v okviru obstoječih finančnih instrumentov, eh, kako naprimer Actions for Member States. Kar se tiče pripomb gospe Jordan Cizel, lahko jaz zagotovim, da eh, ni nobenih ukrepov, ki bi jih začeli izvajati brez predhodnih razpisov. Strogo se držimo finančnih pravil, ki urejajo finance Evropske unije. In lahko vam zagotovim, da davkoplačevalski denar uporabljamo pametno. Eh, vse, kar je povezano z programom, o vsem tem odloča programski odbor. Eh, no, ko grejo za ukrepe v državah članicah, so ti vedno posledica razpisa. Se pravi, tu ni povezano z programom samim, ampak zgolj kot pojasnilo vam lahko to povem. No, lahko to pojasnjava tudi na dvostranski način. Hvala lepa. Thank you very much. Najlepša hvala. Če želi poročevalka besedo, ji lahko še dovolimo, da poda zaključek. Rada bi se zahvalila za sodelovanje komisiji, poleg tega pa bi rada povdarjala, kako pomemben je bil prispevek gospe Jordan Cizel. Seveda bomo še naprej nadaljevali z delom na tem področju in naše poročilo bo na ta način lahko prispevalo k programu Zdravje za rast. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 7. marec ob 12. uri oziroma do 12. ure. Gospod Kelly. Uh, uh, oprostite, uh, uh, želel sem že prej spregovoriti o razširjanju audiovizualnih del in sicer sem želel spregovoriti v imenu poročevalca v senci Ivo, Iva Beleša, ki je danes na sestanku delegacije za Azijo. Eh, imam eno stran, ali jo lahko preberem v njegovem imenu. Eh, ali se strinjate s tem, kaj ti eh, vrstni red je bil nekoliko uh, konfuzen prele? No, no, temu ravno ne nasprotujem. če želi gospod Keli prebrati to, kar je napisal poročevalec v senci. Ampak morda bi to lahko storila na dvostranski ravni, kajti sedaj smo že pri neki drugi točki dnevnega reda. No, dajem pač to možnost. Lahko se pogovorim eh, z gospodom Kelijem neposredno. Ja, Če temu nihče ne nasprotuje, eh, potem je bolje, da to storimo tako, kajti razprava je bila že zaključena. Torej, v zapisnik lahko vključimo prispeve gospoda Beleta. Vida pa se pogovorita na dvostranski ravni. Mislim, da bi bilo tam najbolje, kajti je pravzaprav že za nami in je že zaključena. Če imate pisni prispevek, ga prosim, postite tukaj v sekretarijatu, kot da bi bil ta prispevek gospoda Beleta dejansko podan. E, vi pa se pogovorite s poročevalko. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Gre za 18. točko, ki se nanaša na trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado, Republiko Korejo, Združenimi državami Amerike, Japonsko, Maroko, Mehiko, Novo Zelandijo, Singapurjem in Švico. Besedo ima poročevalka Amelija Andersdotter. Izvolite. Tak, urforanden. Um, ehm, tak. Hvala lepa, gospa predsednica. zahvaljujem se kolegom, poročevalcem v senci, ki so mi bili v veliko pomoč. Ta trgovinski sporazum ima naslednji cilj. Eh, končati želi kršitve pravice intelektualne lastnine. Eh, videli smo, kako se je komisija pogajala v imenu Evropske unije med 2007 in 2010. Parlament je že večkrat povdaril, da pogajalski proces eh, ni bil pregleden. Eh, to je vsekakor problematično. Mi smo uložili kar nekaj resolucij na to temo. Zahtevali smo večjo preglednost in pa dostop do dokumentov. V zadnjih dveh mesecih je v državah članicah potekala živahna razprava o tem. Veliko je bilo protestov proti temu sporazumu in to je spodbudilo tudi razpravo v naših institucijah. Številni ljudje so dobili maile, pisma, telefonske klice, zaskrbljenih državljanov. Državljani so zaskrbljeni, skrbih, kako bo ta sporazum vplival na njih. kot eh, institucija in še posebej kot eh, odbor bi morali se ukvarjati s vprašanjem, kako bo sporazum vplival na industrijo. Prejšnji teden je komisija podala tiskovno izjavo, da češ, da razumejo pomisleke evropskih državljanov in eh, da se bodo obrnili na Evropsko sodišče, ter da bodo tam preverili, ali je sporazum v skladu z evropsko zakonodajo. To seveda gre pozdraviti. Eh, dobro je, da komisija meni, da je potrebno vse skupaj poglobljeno obravnavati. Vendar pa eh, številne, številne pomisleke, ki jih je izrazila industrija, eh, številni pomisleki so takšni, da mm, predhodna sodba Evropskega sodišča ne bo dovolj tudi eh, telekomunikacijska podjetja so izrazila svoje, eh, svoje, svoje skrb. Ta sporazum naj bi zavezal sodelovanje z zasebnimi eh, sektori. To lahko ima zelo negativen vpliv na neutralnost interneta. Internet mora ostati odprta, neutralna platforma za podjetnike, za kreativne sile in tako naprej. tudi majhna in srednje velika podjetja se bojijo, da bo to negativno vplivalo na njihovo delovanje v prihodnosti. Številni pojmi, ki se uporabljajo v tem sporazumu, niso takšni, ki bi jih tradicionalno našli v evropsko zakonodajo in niso neposredno povezani z evropskim pravom. Se pravi, veliko stvari ostaja odprtih. Postavlja se vprašanje, kako bo sporazum vplival na interpretacijo obstoječe zakonodaje Evropske unije in kako bo to vplivalo na industrijo. To nas vse skrbi. Nekateri se sprašujejo, ali bi sporazum lahko uporabljali na tak način v tretjih državah, da bi to ustvarjalo ovire pri trgovanju med Evropsko unijo in pa tretjimi državami, če bi njihove oblasti bile prisiljene v to, da uvedejo določene filtre ali nadzorne mehanizme, ki bi uh, konec koncev predstavljali um, ovire za evropske ponudnike internetnih storitev. Eh, na, te, na ta vprašanja še nismo našli odgovorov. Nihče ni preiskav uh, teh možnosti. Nihče se ni vprašal, kako bi sporozum lahko vplival na telekomunikacijsko industrijo, kako bi lahko vse skupaj vplivalo na stopnjo inovacij v eh, majhnih in srednje velikih podjetjih. Komisija se je odločila, da bo sedaj eh, dala sporazum v presojo Evropskemu sodišču. In uh, to pomeni, da uh, je naše delo nekoliko omejeno v parlamentu. Mi kot institucija ne bomo mogli podati svojega mnenja, dokler ne bomo uh, poznali mnenja Evropskega sodišča. Prav tako ni jasno, kako se bo vse skupaj razvijalo v prihodnosti. Veliko je odvisno od tega, eh, kaj bo odločil odbor o, o, eh, za mednarodno trgovino. dobro bi bilo, če bi lahko nadaljevali z to politično razpravo. Veliko pozornosti je sedaj posvečeno temu vprašanju v državah članicah, zato so razprave potrebne. Številni ljudje želijo, da razpravljamo o tem in zato moramo tukaj ostati dejavni. Ena možna rešitev je, da bi naročili v imenu odbora študijo, študijo o tem, kako bo sporazum vplival na neutralnost interneta, ali pa na razvoj trga uh, internetnih storitev. Eh, to študijo bi lahko pripravili um, do tistega trenutka, ko bo sodišče pripravilo svoje mnenje. Potem še nekaj. Jaz in pa poročevalci v senci morajo spremljati tudi delo v odboru INTA, sedaj in v prihodnosti, odbor INTA bi lahko pripravil predhodno poročilo eh, za to, da bi ohranili to javno razpravo in morda bi lahko tudi mi prispevali k temu. Torej lahko bi ponudili mnenja naši, našega odbora, eh, mnenje z vidika industrije, potem morda bo tudi odbor za pravne zadeve želel, da Evropski parlament eh, sledi eh, razvoju tega dosija pred Evropskim sodiščem. Eh, potem bodo tudi poročali o tem, kako se vse skupaj razvija. Se pravi, veliko je bilo predstavljeno v prihodnost, nišče ne ve, kaj se bo zgodilo. Seveda vam bomo redno poročali o nadaljem razvoju dogodkov. Se pa vsekakor uh, veselim pripomp kolegov o tej zadevi. To je pomembno vprašanje in vprašanje, ki nas bo še dolgo časa spremljalo. Hvala. Dobro, najlepša hvala za ta uvod. Sedaj pa dobi besedo gospod De Angelis, Poročevalec v senci, v imenu socialistov, izvolite. De Angelis. Gospod De Angelis. Hvala lepa, gospa predsednica. Cenim delo poročevalke. Opravila je namreč odlično delo. Še prav posebej eh, pa njen prispevek predstavlja odlično osnovo za razpravo. Ta razprava o akti je močno odmevala tudi v javnosti. In eh, vse nas zanimajo interesi in pa načela, ki so s tem povezana. Vprašanje se nanaša predvsem na Evropo in na gospodarstvo znanja in konkurenčnosti. To pomeni, da se moramo ozroči, osredotočiti na digitalno tehnologijo, namreč znanje pomeni predvsem telekomunikacijske povezave in pa telekomunikacijska omrežja. poleg tega akta spreminja tudi meje virtualnega sveta in pa določa načela za stike v tem virtualnem svetu. Akta se osredotoča tudi na eh, ponarejanje, skuša preprečiti eh, prodajo ponarejenih izdelkov, ki ogrožajo razvoj eh, gospodarstva, hkrati eh, pa so škodljivi tudi za potrošnike. Tukaj gre hkrati tudi za napad na mednarodne mafijske združbe, ki v glavnem prodajajo te ponarejene izdelke. Določeni so tudi pogoji za zasek eh, ponarejenih izdelkov, eh, govori se o tosnejšem pravosodnem sodelovanju in tako naprej. V svetu so prav tako razpravljali o tej temi in eh, sprejeli so direktivo, ki se osredotoča na izboljšanje načel v tem mednarodnem sporazumu. Naša tema se osredotoča na boj proti ponarejanju. Zato bi rad komisijo vprašal, katere bi lahko bile konkretne prednosti tega sporazuma, recimo v odnosu z eh, Kitajsko in ponarejenimi izdelki, ki prihajajo od tam. Kako bo to vplivalo na sodelovanje v mednarodnih organizacijah, kot recimo v svetovni trgovinski organizaciji? kar zadeva eh, boj eh, proti ponarejanju, mislim, da je potrebnih tudi nekaj eh, popravkov v tem besedilo. Mislim, da je potrebno poskrbeti za bolj dosledno stališče, ki bo uravnoteženo. 27. člen govori o piratstvu. Tukaj se je potrebno osredotočiti na metodo dela, kajti v tem besedilu ni definicije eh, avtorskih pravic. Poleg tega se eh, tudi ne upošteva dela, ki je bilo upravljeno v Evropi od eh, prve direktive eh, na to temo. Ta tema je zelo sporna tema v Evropi in zaradi tega smo že slišali različne odzive. Akta ne rešuje problema ponarejanja ampak bolj vodi v razpravo o piratstvu na spletu. Predvsem pa gre tukaj za načelo, da Evropski parlament ne more preprosto opazovati dogajanje, ko gre za tako zelo pomembno temo, ki vpliva na naše eh, državljane. ne bi bilo dobro znamenje, če eh, bi parlament ne podal svojega odziva v tem eh, času gospodarske krize. Potem eh, pa gre tukaj še za svobodo internetnih storitev in za nadzor strani ponudnikov internetnih storitev. Tukaj gre za možnost, ki je ne obravnava trenutna zakonodaja. In uh, to področje pokriva predvsem uh, zakonodaja za področje varstva zasebnih uh, podatkov. Sredi tega mislim, da je potrebna bolj podrobna razprava, bolj uh, podrobna, podrobna raziskava vpliva uh, tega novega sporazuma uh, na Evropo. Ne vem, kakšna bo odločitev Evropskega sodišča, ki eh, bo moralo odločiti o tem, ali je sporazum v skladu z eh, evropskim pravom. Ampak poznamo eh, stališče komisije in povdariti je potrebno, da je akta sporazum, ki želi zvišati standarde Eh, na področju boja proti ponarejanju. Vsekakor je novost eh, področje uvedbe nadzora za strani eh, ponudnikov internetnih storitev in takšen predlog nima precedensa v evropskem pravu. Mislim, da mora Evropski parlament eh, pripraviti politično mnenje in sicer še preden bo sprijeta odločitev Evropskega sodišča. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da je Kitajska tista, ki eh, proizvaja največ eh, ponarejenih izdelkov. Glede člena 27 pa moramo sprejeti uh, enotno mnenje glede tega, kaj je pravzaprav piratstvo na spletu. Ta parlament mora po mojem mnenju izraziti globoko zaskrbljenost eh, zaradi tega sporazuma in predvsem zaradi vsebine tega sporazuma. Zdi se, da ta trgovinski sporazum služi bolj individualnim eh, interesom kot pa interesom splošne javnosti. Poleg tega pa vpliva na mednarodno pravo in na mednarodne odnose. Aprila 2007 je bila sprejeta direktiva eh, Evropskega parlamenta o kršitvah eh, avtorskih pravic. Mislim, da moramo poskrbeti za revizijo evropske zakonodaje in zagotoviti eh, gotovost na tem področju, vendar pa. To seveda ne sme iti na račun drugih zelo pomembnih pravic, kot eh, je recimo pravica do zasebnosti. Hkrati pa se je potrebno zavedati tudi odgovornosti, ki jo nosijo ponudniki internetnih storitev. Veliko ciljev smo si zastavili v okviru tega trgovinskega sporazuma. Eh, zauzemamo se za eh, kulturno raznolikost, za zagotavljanje avtorskih pravic in tako naprej, vendar pa akta ne predstavlja zadovoljivega odgovora eh, za te, vse te zastavljene cilje in to je bilo v tem parlamentu že večkrat povedano. Hvala lepa. Najlepša hvala. Šest se vas je prijavilo k besedi.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 to je sporazum, ki je povezan z velikimi nasprotovanji v velikem delu Evropske unije. In mnoge stvari so bile pravilno povedane, na mnoge stvari je poročevalka pravilno opozorila. Ehm, želim pa opozoriti tudi na socialno komponento problema. Ehm, če pogledamo zaščito intelektualne lastnine. Gre torej zlasti za intelektualno lastnino, ki je tukaj treba zaščititi. Gre tudi za dostop do uh, spleta za informacije. To je pomembna prioritetna naloga, ki zadeva svobodo besede, svobodo izražanja. To je temeljna vrednota Evropske unije. To je potrebno zaščititi. Tu gre za varnost nas vseh in tudi za prihodnost Evropske unije. Eh, vrednote v praksi. Torej to pomeni, če ne bomo pozorni, bomo zašli v katastrofo. Mnoge socialne skupine so na to opozorile. Eh, to, česar politiki ne vidijo, eh, to, česar Evropski parlament, svet in komisija ne vidijo, vidijo ljudje. To vidimo v anketah javnega mnenja. V tem kontekstu je bila upravljena velika integracija in to gibanje, ki je nastalo, je primerljivo z gibanjem iz 90-ih let. E, to mislim na vzhodno Evropo. E, to je zelo, zelo pomembna tema, pa tudi zelo kontroverzna tema. In to gibanje, ki je nastalo v 90-ih letih, to je v bistvu enako gibanje kot to, s katerim imamo opraviti sedaj. Velik krok oseb protestira proti temu sporazumu, eh, ki pravzaprav želi omejevati svobodo izražanja. Na to lahko gledamo podobno. Eh, pogodbe, sporazumi, dekreti kot v komunizmu, obračali so se na špekulante, na mlade. Skratka, vedno je šlo za omejitev dostopa do informacij, do omejevanja svobode izražanja. Na tej osnovi je bil sistem skrajen in na tem je konec koncev tudi propadel. Eh, misliti moramo na družbeni sistem, v katerem želimo živeti. In še enkrat želim opozoriti na nek zelo pomemben socialni vidik in na velike proteste, eh, ki zlasti izhajajo iz ljudi, ki so išli zatiranja eh, in ki vedo, da to pomeni korak nazaj v smislu pomankanja svobode in omejitev. Grazie, la parola al... Hvala lepa, besedo ima gospod Trotman. Merci, madame, euh, la simplement... Hvala lepa, gospa predsednica. Naša poročevalka in naš poročevalec v senci sta dobro razložila celotno temo, zaradi tega bi rada izpostavila le nekaj točk tega sporazuma. Predvsem bi rada zastavila specifično vprašanje, ki se nanaša na posvetovanje z Evropskim sodiščem. Ali gre tukaj dejansko za razhajanje med trgovinskim sporazumom in pa evropskim pravom? Moramo zares spremeniti evropsko zakonodajo, zato da bi se prilagodili temu mednarodnemu trgovinskemu sporazumu? To je zelo pomembno vprašanje ali pa lahko sodišče pač poda svoje mnenje in pove, eh, v katerih točkah prihaja do razhajanj z pravom Evropske unije. Tukaj so tudi odgovornosti eh, ponudnikov eh, internetnih storitev. Ta tema se vedno znova pojavlja v naših dokumentih. In ta odgovornost je bila že eh, definirana. Ponudniki niso odgovorni za vsebino, ki kroži po spletu. Potem eh, pa so tukaj še sankcije za tiste, ki kršijo načela intelektualne lastnine tukaj gre tudi za posameznike, ki uporabljajo piratske kopije, ne da bi se morda tega sploh zavedali ali pa ki kupujejo ponarejene izdelke. Glede na IP naslove lahko te posameznike izsledimo, ampak kako bomo zagotovili, da posamezniki zaradi tega ne bodo preganjeni? kajti če sploh niso vedeli, da uporabljajo te storitve, ki naj jih ne bi uporabljali, kako lahko potem prevzamejo odgovornost. In poleg tega gre tukaj tudi za temo ponarejenih eh, farmacevskih izdelkov. mogoče gre tukaj za izdelke, katerim, je, katerim se je patent že iztekel in torej več eh, ta zdravila niso zaščitena. To je že določeno v sporazumu TRIP. Tukaj gre za generična zdravila, ki se obravnavajo kot eh, ponarejeni izdelki in to že predstavlja problem sam po sebi. Torej, zastaviti se je potrebno vprašanje, kje je ravnotežje v tem besedilu, ko gre za zaščito oziroma za varstvo intelektualne lastnine in po drugi strani, kot je bilo že povedano, za zaščito svobode. Naše razprave v odborih in razprave v javnosti so nas vrnile k temu vprašanju. Nismo še našli temeljnega odgovora in mislim, da nas čas že nekoliko preganja, gospa predsednica, kmalo bom zaključila. Ampak mislim, da se je potrebno soočiti z problemi, ki se v tako veliki meri nanašajo na pravice naših državljanov. Gre za pravico za dostop do zdravil, do kulturnih dobrin, gre za zaščito avtorskih pravic in tako naprej. Tukaj ne moremo uporabljati zgolj sankcij in pa eh, problematičnih eh, pravosodnih formulacij. To enostavno ne zadostuje. Torej, Zavedati se moramo, da je odbor eh, za peticije prejel peticijo z 2 eh, milijoni 400 tisoč podpisi. To pomeni, da javnost zelo pozorno spremlja oblikovanje našega stališča. Hvala lepa, gospa Trautmann. Beseda ima gospod Balčitis. Hvala, gospod predsednik.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 vendar pa ni bilo strinjanja s tem. Danes smo znova pri teh dvomih, razpravljamo o tem v našem odboru. E, poročevalka je že izrazila svoje največje dvome in e, bojazni. Določene uh, definicije naj bi bile preširoke, zato bi lahko nastala škoda. In glavni cilj zaščita avtorskih pravic naj ne bi spodkopala našega eh, cilja. O tem smo že razpravljali in sicer izboljšanje naše konkurenčnosti v Evropi. Ta sporazum obsega mnoge države sveta, Kitajska, Indija pa se sporazumu nista pridružili. Zato moramo danes razpravljati o tem, da ali ne. Sem zato, da se eh, ne strinjamo z sporazumom v sedanji obliki, to moramo kot odbor jasno povedati. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Badijekuši. Hvala lepa, gospa predsednica. Strinjam se z zaskrbljenostjo, ki je bila izražena strani poročevalke in pa drugih kolegov, ki so spregovorili pred menoj. Z akto, se namreč soočamo s problemom, ki se je eh, pojavil že na samem eh, začetku priprave eh, tega sporazuma. Gre za to, da smo pomešali kulturne in pa trgovinske dobrine. Ne moremo jih obravnavati na enak način. Seveda se moramo boriti proti piratstvu, proti ponarejanju, vendar pa ne moremo voditi iste vojne, ko gre za kulturne dobrine ali pa za običajne trgovinske dobrine. Tako pač je glede na to, kakšna je situacija, pa imamo samo eno rešitev. Odbor INTA mora posredovati in poslati ta sporazum na Evropsko sodišče. Ogotoviti je potrebno, ali je, nam, ali je ta sporazum v skladu z evropskim pravom. V nasprotnem primeru primeru mislim, da ne moremo podati ustreznega mnenja, kajti ne moremo zaradi tega sporazuma spreminjati pogodb. Storimo lahko, kar je v naši moči, več pa ne. Torej, mislim, da bi moral ta odbor sodelovati pri oblikovanju uh, Eh, poročila v odboru INTA. Mislim, da moramo izraziti našo zaskrbljenost in najbrž veste, da bo v četrtek ob treh v odboru INTA delavnica na temo akte. In to bo odlična priložnost, da eh, slišimo različne deležnike na to temo. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Tikao. Mulțumesc, doamnă președintă. Eh, vreau și eu să mă alătur colegilor. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama bi se rada pridružila kolegom, ki menijo, da je akta besedilo, ki ga ne moremo odobriti v trenutni obliki. Poleg tega pa bi rada poudarila to, kar je bilo že povedano. Še prav posebej bi se rada osredotočila na člen 27 eh, pogodbe in sicer na prvo točko, ki se nanaša na preprečevanje kršitev. Gre tudi za določila, ki eh, naj bi preprečevala kakršnekoli dodatne kršitve. Ti preventivni ukrepi pa niso dovolj dobro definirani in zaradi tega obstaja možnost zlorabe. Prav tako v 27. členu v četrti točki pa je zapisano tudi, Da. Lahko oblasti zbirajo tudi informacije o domnevnih kršitvah. In eh, to eh, se že nanaša na eh, pravice do zaščite zasebnosti evropskih državljanov. S tem smo se že ukvarjali pred uh, približno dvema letoma in pol. In takrat smo sprejeli kompromis. Rešili smo to vprašanje in takrat smo obravnavali pravico državljanov do zasebnosti oziroma do zaščite zasebnih pravic. Dejali smo, da ne moremo dovoliti prekenitve zagotavljanja storitev strani eh, ponudnika internetnih storitev, če ni zato eh, predhodno sprejeta sodna odločitev. Torej ta četrta točka 27. člena se mi zdi problematična mislim, da je v nasprotju ne le z mnenjem parlamenta, ampak tudi eh, z pravicami evropskih državljanov. Potem pa je tukaj še člen 40, eh, druga točka. In sicer eh, ta točka pravi, da so lahko iz tega sporazuma izključene uh, določene dobrine oziroma da so lahko izključeni določeni izdelki, ki niso komercialni izdelki in ki se recimo nahajajo v potovalkah eh, državljanov. Res je, da lahko prtljago potnikov pregledajo kadar eh, se ta prtljaga nahaja v tranzitu na letališčih in tako naprej, ampak eh, mislim, da gre tukaj spet eh, za kršitev evropskih pravic. Rada bi vas spomnila, da smo novembra 2010 glasovali o številnih resolucijah socialisti smo skupaj z eh, skupino Alde, skupino GUE in eh, skupino zelenih glasovali tudi o resoluciji, v kateri smo izlaži, izrazili zaskrbljenost zaradi pogajanj, ki so potekala na temo akte. In v tej resoluciji smo vprašali, ali bo potekala razprava na ali bo potekala razprava na temo tega trgovinskega sporazuma, ki se bo nanašala predvsem na eh, pravice eh, evropskih državljanov. Nažalost, ta resolucija takrat ni bila sprejeta in sprejeta je bila resolucija eh, skupine Evropske ljudske stranke, ki je omenjena tudi v preambuli tega sporazuma. Tudi določene države članice so podpisale besedilo sporazuma. Zaradi tega Sprašujem pravno službo. Evropski parlament eh, lahko eh, zavrne ta sporizum. Ampak kakšne bodo pravice evropskih državljanov, eh, tistih držav članicah, ki so že podpisale ta sporazum? Pred kratkim je odbor za peticije dobil peticijo na temo akte in eh, možno je, da bo prišlo tudi do državljanske pobude z opr akto. Torej, glasovanje proti akti ne pomeni, da ne eh, spoštujemo avtorskih pravic. Imamo odlično poročilo na to temo, ampak eh, potrebujemo veliko boljše poročilo v dobro naših državljanov. Hvala lepa, beseda ima gospod Keli. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, hvala, gospa predsednica. Uh, ja, iz uh, povedanega je razviden jasen trend. Eh, nihče ni zadovoljen s predlogom. Poročevalec je vse skupaj dobro povzel naše pomisleke. Um, ljudje so jezni, uh, mi ne vemo, kaj se dogaja. Uh, in eh, če dejansko stopiš nazaj in na vse skupaj pogledaš objektivno, bi sporazum lahko podprli vsi. Eh, sporazum v smislu, da se s tem preprečuje ponarejanje. Ta stane Evropo 8 milijard evrov na leto in to se je v zadnjih 8 letih samo še večalo. Morda bi morali si ogledati omejeno akto, ki se bo spopadala z resnimi problemi, zlasti kjer so upleteni pirati, zločinci. E, seveda je potrebno plesti tudi države, kot so Indija in pa Kitajska ter druge države in e, poskrbeti za ustrezne ukrepe. Trenutno številne ljudi skrbi svoboda interneta, zasebnost podatkov e, in nekako se je zgradila velika opozicija, ki razpravo umika od bistva akte. Bistvo akte je to, da bi se naj omejilo, da bi se naj omejilo možnosti za ponarejanje proizvodov. To, kar je povedala Marija Badija Kušet v zvezi z Evropskim sodiščem, eh, je nekaj, o čemer prav gotovo lahko razmislimo. Eh, prav gotovo pa potrebujemo nekaj učinkovitega, to potrebujemo hitro in potrebujemo ljudi, ki se bodo resnično zauzemali proti ponarejanju. Ne pa, da vse skupaj preprosto postavimo ob stran, eh, ker skušamo biti preširoki in skušamo doseči definicije eh, pravic intelektualne lastnine in tako naprej, kar preprosto v tem trenutku še ni možno. Najlepša hvala. Besedo ima gospod Kaspari. Ja, eh, spoštovana gospa predsedojoča, cenjene kolegice, cenjeni kolegi, tema eh, akta me kar precej zaposluje, kajti mislim, da je to zlasti tema, ki je pomembna, predhodnik je to tudi povedal, Eh, s kakšnimi problemi se ukvarjamo eh, na področju ponarejenih proizvodov in že na začetku naše parlamentarne debate v javnosti, eh, deloma tudi z upravičenimi skrbmi in strahovi, pa tudi z namen, namerno dezinformacijo. Z vsem tem je pravzaprav zastrupljena ta razprava. In pravzaprav sem kar ogorčen, kako si nekateri eh, želijo eh, še bolj spodbuditi to ogorčenost v javnosti in to šele na začetku parlamentarnega procesa. Eh, mi smo na tem področju sozakonodajalec. To pomeni, eh, če eh, to pri nas ne bo naletelo na večino, potem tega ne bo in sicer nikjer v Evropi. Vseeno, ali je ena država podpisala ali ne, če mi kot Evropski parlament akto zavrnemo, potem se to ne bo zgodilo. Gospe in gospodje, želim si, da se zavedamo te odgovornosti, kaj to pomeni. To pomeni. Eh, da čisto na začetku postopka že vsi vemo, da bomo akto zavrnili. Eh, to pa tudi pomeni, da imamo kot sozakonodajalec zelo, zelo velik eh, pomen, kot je tako velik pomen, kot pred dvema letoma, ko je stopila veljavo Lizbonska pogodba. Takrat je bilo enostavno, rekli smo, to in to nam ni všeč in pozivamo države članice in sve, da napravijo to in to. Eh, ampak sedaj imamo Lizbonsko eh, pogodbo eh, in soodločanje pomeni tudi soodgovornost. In želim si, da bi se vsi zavedali odgovornosti in da bi v miru proučili sporazum akta. Mi kot poslanska skupina ELS pravimo, da nam dejansko ni treba govoriti, kaj pomeni svoboda na spletu. Imamo mnogo kolegov, ki so bili zatirani zaradi mnenjske svobode. Eh, in sicer pred zlomom eh, komunističnih diktatur v centralni in srednji Evropi. Sami so bili izpostavljeni to vrstnim restrikcijam in so bili tudi mnogi v zaporu. Skratka, moja poslanska skupina bo vedno za svobodno izražanje, za svobodni internet. Dejstvo pa je, Eh, če doživljamo, da je eh, več eh, deset tisoč delovnih mest zaradi piratstva oziroma ponarejanja ogrožanja, ogroženih v Evropski uniji, če se zaradi ponarejenih nadomestnih delov dogajajo avtomobilsko avtomobilske nezgode. Eh, že 70 eh, odstotkov eh, teh rezervnih delov sploh ne prihaja strani tistih proizvajalcev, ki so napisani na embalaži, ampak so to ponarejeni proizvodi. To je realen problem in zoper to se moramo tudi boriti. Ne gre samo za svobodo na internetu, gre tudi za človeška življenja, gre za nadomestne dele za avtomobile, za letala. Tudi tu je že 5 odstotkov odstotkov eh, po narejenih proizvodov. Tu gre za eh, varnost ljudi, ki letijo in želimo si resnega ukvarjanja s tem sporazumom. In to, kar nam je bilo vedno pomembno med pogajanji in to, kar smo mi eh, tudi kot poslanska skupina vedno rekli, mi smo mnenja, da se z Eh, akto mnoge stvari ne bodo spremenile. Eh, in sprašujemo se, ali ima sploh smisel imeti eh, sporazume, kjer je toliko določb, ki se začenjajo z lahko. S tistimi, ki pa so obvezujoče, s tem pa pravzaprav ne želimo živeti. Mi ne želimo, da bi naše državljane na mejek preiskovali po njihovih računalnikih. Tam, kjer je nekaj legalno dopustno v Evropi, Evropi pač eh, določene stvari niso dopustne in to se potem ne sme zgoditi. In želim se tudi, da bi tudi razmišljali o primerjavi z drugimi sporazumi. Po mojem je seveda problem, eh, da eh, Kitajska in Kitajska nista poleg odkot prihaja večina ponarejenih proizvodov. Tako je rekel kolega Keli iz Kitajske in Indije, ki pa ne sodelujete. Če pa živimo potem moto, to smo vendar doživljali. Naprimer, poskušali smo doseči napredek v okviru STO, v okviru VIPA in vedno uh, so bile pravzaprav uh, tiste države, ki so se zoprstavljale, ki veliko služijo z eh, ponarejenimi proizvodi. In sedaj imamo nekakšno koalicijo voljnih za akto in tudi tu velja, da najhujše države ne sodelujejo. Če si pa, na primer, pogledam kiotski protokol, vse ukrepe, na primer, na področju varstva podnebja, uh, ali je kdo uh, že resno se spraševal glede naših uh, ukrepov, uh, kaj pa uh, Kitajci, Indici, Nemci, celo Američani ne sodelujejo, e, ampak zato imamo večino v Evropskem parlamentu, večino v okviru držav članic, e, da naj to vse eno e, počnimo, čeprav večina velikih osnaževalcev sploh ni poleg. In enako si želim tudi za akto, da bi v miru proučili akto za svojo poslansko skupino. Lahko rečem, da se mi di, zdi ideja Davida Martina briljantna in sicer glede omestnega poročila in skupaj za našim odborom bomo tudi razmišljali, razmislili, katere so točke, na katere delamo kritično in eh, kjer bi eh, strani komisije pri možni eh, implementaciji dobili ustrezne garancije. Prav tako bi se mi zdelo dobro, če ne bi kratko malo samo rekli, da si bomo pogledali, kakšna bo sodba Evropskega sodišča. Dobro bi bilo, če bi si vsi odbori vzeli čas in da bi izdelali konkretno vprašanje za Evropsko sodišče, katere konkretne temeljne pravice se nam zdijo s tem ogrožene, tako bo imelo Evropsko sodišče jasne vrste naloge, to bo trajalo dva, tri meseca, toliko časa si moramo pustiti, eh, kajti eh, če bi prišlo do uresničitve teh kritičnih eh, pripomb, potem bi seveda tudi svoji poslanski skupini priporočal zavrnitev akte, vendar pa ne smemo kar per se vrč, vreči tega sporazuma v koš. Vzeti si moramo čas za natančno proučitev. Hvala, gospa predsedujoča, da ste mi dali čas. Grazie. Hvala lepa. Sedaj pa dobi beseda komisija. Gospod Jensen, mislim. Bonjour, ma, madame le président. Mon nom est Benoît Laurie et j'interviens au nom de... Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi se vam zahvalil eh, za priložnost, da lahko predstavim stališče komisije in da lahko razložim, kaj je pravzaprav akta. cilj akte je po mnenju komisije izboljšanje pravne podlage na področju varstva intelektualne lastnine in to je zelo pomembno. Ne gre za to, da bi okrepili pravice intelektualne lastnine, ampak gre za boljši dostop do pravosodja, ko gre za zagovarjanje varstva intelektualne lastnine. norme na področju varstva intelektualne lasnine že obstajajo v zakonodaji Evropske unije. Cilj akte pa je, da po najboljših močeh ta pravila prenese tudi na mednarodno raven. Akta ne bo spremenila prav ničesar v trenutni zakonodaji Evropske unije, je pa zelo pomembna za Evropsko unijo v okviru trgovinske izmenjave z drugimi državami. V zadnjih tednih je ratifikacija akte vodila v številne razprave, v številne proteste povsod po Evropi. Komisija zelo dobro razume kritike, ki so bile izrečene na račun akte, razumemo tudi razprave in pa točke, eh, ki so jih izpostavili posamezni poslanci. Zaradi tega je komisija želela zaprositi za mnenje Evropskega sodišča, ko gre za temeljne človekove pravice za varstvo intelektualne lastnine. Komisiji se zdi zelo pomembno, da bi bila razprava o akti uravnotežena in mirna in da na njo ne bi vplivali napačne informacije. Naprimer, v povezavi z avtorskimi pravicami. Akta namreč ne spreminja prav ničesar na področju avtorskih pravic. Razprava o avtorskih pravicah je zelo pomembna, vendar pa se ne nanaša neposredno na akto. Akta se nanaša na dostop do pravosodja, do pravosodnih ukrepov. Nič več in nič manj. Ta dostop do pravosodja pa mora biti zagotovljen vsem, ki uživajo avtorske pravice oziroma mora veljati za posameznike in pa za vsebine, ki se izmenjavajo na internetu. Cilj akte ni, da bi odpirali vprašanje, avtorskih pravic in pretoka informacij na internetu. To ni cilj akte in to je potrebno povdariti. Kot je že dejala komisija, je pomembno zagotoviti mirno razpravo o akti. In zaradi tega je komisija prosila Evropsko sodišče, da poda svoje mnenje glede tega, ali je trgovinski sporazum akta v skladu z temeljnimi človekovimi pravicami. Na ta način želimo omogočiti vsem inštitucijam, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku, mirno in poglobljeno razpravo. Prihodni četrtek bo komisar De Gucht obiskal odbor INTA in potekala bo razprava o akti. Tam bo govora o vseh točkah, ki so bile izpostavljene tudi danes v tej razpravi, v prihodnih tednih. Pa se bo razprava nadaljevala in komisija bi Sveda rada, da sodelujemo v tej razpravi, kadarkoli bo le mogoče. Naj odgovorim bolj podrobno na določena specifična vprašanja, ki so bila izpostavljena danes popovdne. Komisija bi vas rada spomnila na to, da je akta mednarodni trgovinski sporazum, ki ponuja mednarodni pravosodni ukvir. In ta pravosodni okvir daje številno možnosti podpisnicam tega trgovinskega sporazuma. Države podpisnice bodo morale, če bo ta sporazum stopil v veljavo, definirati svoje prednosti v okviru nacionalne zakonodaje v zakonodaji Evropske unije že obstaja direktiva IPRET iz leta 2004. Potem obstaja tudi direktiva iz leta 2001 o avtorskih pravicah. Torej, pravosodni okvir na ravni Evropske unije že obstaja in eh, ta pravosodni okvir se zaradi akte ne bo spremenil. Akta tudi ne bo vplivala na prekinitev internetnih storitev kot je bilo rečeno, da je le možnost za kodeks obnašanja, za definicijo odgovornosti ponudnikov internetnih storitev, ampak to v evropski zakonodaji že obstaja. To pa ne pomeni, da bo to vodilo v kršitev zasebnosti, kot je bilo omenjeno. Akta temelji na mednarodnem trgovinskem sporazumu, ki že obstaja. Gre za sporazum iz leta 1994 in države članice v okviru Svetovne trgovinske organizacije in drugih mednarodnih organizacij tega sporazuma ne morejo posodobiti in zaradi tega so se odločile za vzpostavitev novega sporazuma in to je sporazum akta. Najlepša hvala. Hvala lepa za ta prispevek. Sedaj pa ima besedo pripravljalka mnenja, gospa Andres Dotter za zaključek. Ehm, hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se kolegom za njihove prispevke k razpravi. Zahvaljujem, zahvaljujem se tudi za upogled, ki sem ga dobila. Zlasti, ko gre za vpliv na človekove pravice, na razmere interneta in ko gre za vprašanje <clears throat> trgovinskih znamk v Evropski uniji upala sem, da bo nam komisija lahko pomagala v večji meri ali pričakovala sem, da bo povedala nekaj o mm, preučevanju skladnosti z eh, Akijem oziroma ali je komisija razpravljala o tem, kako bo sporazum vplival na neutralnost interneta. Ter kako bo vplival na razvoj digitalnih storitev. No, k temu se lahko vrnemo spomladi, ampak eh, hvaležna bi bila, če bi komisija lahko podala svoje pripombe tudi v zvezi z omenjenim. Primadi pa sare. Dobro, najlepša hvala. Preden pridemo še k zadnji točki dnevnega reda. Gre za poročilo Langen, Na nagradko poročam o seji koordinatorjev včeraj zvečer. Sprijete so bile spremembe glede koledarja, ki vam bodo posredovane. Odločili smo tudi, da bomo organizirali delegacijo za obisk Brazilije. 20. marca bo potekal posvet o programu Horizon 2020. Obzor je 2020, torej, in ta posvet bo trajal cel dan. 8. maja pa bomo imeli razpravo o majhnih in srednje velikih podjetjih. Poleg tega smo se odločili za to, da bomo organizirali sejo po členu 51. Gospa Toja je bila, je bila določena eh, za predstavnico za enakost spolov v imenu našega odbora. Poleg tega pa smo se odločili tudi za. To, da bomo obravnavali program in projekt ITER, Zeleni pa so prevzeli proračun za leto 2013. To so torej informacije, ki sem vam jih želela posredovati. Sedaj pa prehajamo k zadnji točki dnevnega reda in sicer gre za spremembo sklepa ustanovitev okrenega programa za konkurenčnost in inovativnost in ker kolega Langna ni tukaj, dobi besedo kolega Piper. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um Hvala, gospa predsedojoča. Gre eh, za temo projektnih obveznic kot finančno pomoč in mnenje našega odbora. Gospod Langen me je prosil, eh, da ga nadomestim, ker je na potovanju z delegacijo in eh, to bom obrazložil čisto na kratko imamo inicijativo projektnih eh, obveznic Evropa 2020 eh, in v pilotni fazi od 2012 do 2013 eh, želimo preizkusiti nove finančne instrumente in sicer imamo na voljo 240 milijonov evrov zlasti za eh, specifike testiranja naj bi bil namenjen ta denar. V bistvu zagovarjamo ta nov instrument, vendar pa se zakonodajno besedilo zdi nekoliko pomankljivo, kajti lahko bi eh, podpirali projekte, ki so business as usual, ki so bili že vedno financirani. Eh, ki eh, nujno ne ustvarjajo dodane vrednosti za evropskimi instrumenti in to, kar je tudi zanimivo, eh, so dožnosti poročanja do Evropskega parlamenta, kar je zelo šipko napisano. Ta novi inštrument ne bi smel razvijati lastne dinamike, eh, nekaj, česar parlament ne bi mogel več kontrolirati. To je nekaj eh, malenkostnih elementov, skratka ta pilotni značaj, ki naj bi bil močneje ugrajen eh, da mi kot parlament nismo za to, da bi spodbujali business as usual in da bi imeli močnejše možnosti, da bi vse skupaj kontrolirali. To je v smislu gospoda Langena to, kar sem vam sedaj povedal in hvala, da ste me poslušali. hvala gospodu piperju ali želi kdo spregovoriti o tem gospod kreutzmann hvala lepa tudi sam bom kratek to kar je predlagal kolega langen uh, lahko dobi našo podporo uh, in sicer to da moramo pre preveriti, ali so projekti v okviru projektnih obveznic izvedljivi. Tako da ne bomo spodbujali projektov, kakor je povedal gospod Piper, ki so tako ali tako del agende. Projekti morajo imeti dodano evropsko vrednost in veliko je projektov, ki jih lahko spodbujamo. S pomočjo projektnih obveznic lahko dosežemo učinek vzvoda lahko mobiliziramo zasebni kapital in lahko projekte, ki so v naslednjih letih potrebni, pomislite samo na infrastrukturo pri elektriki, pri oskrbi s plinom in tako naprej. Skratka, veliko je tistih projektov, kjer notranji trg v Evropski uniji še ni zaključen, kjer lahko ustvarjamo rast s pomočjo projektnih obveznic in zato podpiramo to, kar je bilo predloženo. Grazie, la parola al signor Kelly. Hvala, gospod Kelly. Uh, thank you very much. Uh, I'm very pleased. Hvala lepa. Vesel sem, da je končno bil dosežen napredek pri eni izmed idej, ki je z nami že dolgo. In sicer eh, to predstavlja dodano urednost. Končno smo nekako začeli obvladovati finančno situacijo in končno bomo na ta način postali bolj združeni in bolj konkurenčni. Projektne obveznice so prav gotovo eh, nekaj, kar je uredno eh, našega premisleka in eh, kar eh, je predstavlja tudi možnost za podporo raznih pilotnih projektov, eh, logističnih, infrastrukturnih, energetskih. In karkoli počnemo, bo prispevalo k uresničevanju ciljev iz strategije za leto 2020. To je bistvenega pomena če bomo lahko uresničevanje teh ciljev povezali z eh, razvojem novega inštrumenta, ki bo predstavil vir financiranja, predstavljal vir financiranja, eh, je to prav gotovo nekaj, kar lahko pozdravimo. To je zelo zaželjeno. Eh, res je, če bo vse samo business as usual, nobeno dodane vrednosti, potem ta projekt ne bo uspel. Torej, pil, pilotni projekti, strategija 2020, ključna infrastruktura. Uh, tukaj moramo poskrbeti za napredek. Grazie. Najlepša hvala, gospod Keli. Če nihče več ne želi besede, potem dajem besedo komisiji. Ne, komisija ne želi podati svojega prispevka. Aha, gospa Hercog še želi besedo. Izvolite. Eh, eh, oprostite, predsednica, da sem zamudila, ampak isto temo smo razpravljali v odboru za proračun in želela sem biti tam prisotna. Eh, mislim, da je zanimivo spremljati razvoj poročila v preostalih odborih. Dobro je, da imajo različni odbori različen pogled, v dveh odborih, ki pripravljata mnenje. Eh, v obeh odborih sta poročevalca kolega iz eh, Evropske ljudske stranke, imata raznolik pristop. Gospod Kančan želi bolj radikalno rešitev, ko gre za projektne obveznice. Tukaj pa imam iz oznutka mnenja občutek, da bi za dodatno zapletenostjo lahko izkoristili potencial pilotnih projektov. Ampak moramo se zavedati, da nam ostane samo um, 18 mesecev pred preden se bo začel uh, večletni finančni okvir za letom 2014 in v tem času moramo narediti vse za to, da bodo ti pilotni projekti izvedljivi uh, in da se bomo lahko naučili tudi nekaj iz teh projektov. Biti moramo zelo osredotočeni, če želimo v tako kratkem času Eh, biti uspešni z nekim popolnoma novim instrumentom. Eh, uložila sem nekaj predlogov sprememb eh, k poročilu Lange, ne razumem, zakaj želi v predlogu spremembe dve omejiti projektne obveznice samo na infrastrukturne projekte. Lahko bi vključili tudi projekte iz decentraliziranih energetskih sistemov za obnovljivi viri energije. Vse to bi lahko vključili. Ne vem, zakaj želi vse skupaj omejiti samo na infrastrukturo. Eh, Dogoročno gledano eh, morajo ti projekti ostati odprti, kajti to bo eno izmed pomembnih orodij, ki jih bomo imeli na razpolago. Se pravi, tega predloga spremembe ne podpiramo. Se pa strinjamo za poročevalcem glede tega, da je to orodje nek dodatek. To ni nadomestilo za prispevke držav članic ali za proračunske prispevke iz proračuna Evropske unije. To ni nadomestilo trenutnih orodij. To je samo uh, dodatek, ki je namenjen tistim projektom, ki komercialno uh, niso zanimivi. Um, tukaj v tem odboru bolje vemo kot kolege iz, odborov, iz odbora za proračun. In vemo, da ne glede na to, kako smo si prizadevali v zadnjih petih, šestih letih za, za posodobitev infrastrukture po Evropski uniji, noben izmed naših načrtov do sedaj ni deloval. Zavedete se moramo, da če ne bomo posodobili energetske infrastrukture, če ne bomo posodobili telekomunikacijske infrastrukture, potem bo naslednja generacija čez deset let imela velike eh, probleme. Preveč je na kocki, da mi tukaj ne bi uspeli. Mm, zato moramo tukaj biti osredotočeni. Pripričana sem, da bomo našli rešitev eh, za podporo pilotnih projektov vedeti moramo, kako bodo ti projekti delovali in to ne samo za energetsko infrastrukturo, ampak tudi za druge dele uh, posodobitve energetske infrastrukture in pa telekomunikacij. V tem smislu bomo uložili predloge sprememb in upam, da se bo poročevalec strinjal z nami. Hvala. Bene, allora non ci sono più interventi. Dobro, Nihče več ne želi besede. Komisija ne želi podati svojega prispevka. Gospod Piper, želite še vi kaj povedati? Hvala lepa. Ja, eh, pripričan sem, da bomo lahko upoštevali tudi pripombe gospe Hercog, čež ni dovolj, da se to nanaša na infrastrukture, ampak na širša področja. Eh, upoštevati moramo, da gre tukaj za pilotni projekt. Eh, ti pilotni projekti morajo eh, predstavljati dodano urednost. Strinjam se, da morajo biti dopolnilo obstoječim orodjem in pripričan sem, da nam bo uspelo doseči dogovor. Najlepša hvala, kolega Piper. S tem smo zaključili tudi z to razpravo. Rok za vložitev predlogov spremem je 5. marec 2012 do 12. ure. Zaključili smo z dnevnim redom. Naslednja seja bo 19. in 21. marca 2012 v Bruslju. Najlepša hvala in lep večer.